ampak prepričan sem, spoštovani poslanci in poslanke, da se dobro zavedate, da dobro razumete, zakaj gre in kako pomembno to je. Toliko, kar se tiče sporočil. Zdaj pa pogledajmo dnevni red. Končni usnutek dnevnega reda je bil sprejet skladno z poslovnikom 22. septembra. Tu ni nobenih pripomp, nobenih predlogov za spremembe, kar se tiče končnega osnutka dnevnega reda, je tako. Če je tako, bi potem lahko, lahko te rečemo, da je končni osnutek dnevnega reda sprejet in lahko gremo takoj na razpravo.